zaključili s to točko na dnevnem redu in prehajamo na naslednjo točko. Tukaj gre spet za izjavo visoke predstavnice podpredsednice komisije. In sicer gre za sklep izraelske oziroma odločitev izraelske eh, vlade, da razširi naselbine na Zahodnem bregu. Zdaj se ponovno obračam na svet. Gospa ministrica, izvolite. Prosim vas, da nam podate to izjavo. Hvala lepa. Kot ste videli, je v modeljek eh, svet za zunanje zadeve sprijel sklepe glede mirovnega procesa na Bližnem shodu. Nišče ne more dvomiti v pozicijo Evropske unije pri tej ključni zadevi. To je jasno razvidno iz eh, sklep sveta ta teden, pa tudi na osnovi deklaracije Evropske unije, ki je bila sprejeta 29. novembra. Ponovni začetek eh, pogajanj med izraelci in palestinci brez eh, vsakršnih predpogojev je to, kar si Evropska unija zdaj želi. Seveda bo to zahtevalo pogumne in konkretne korake na obeh straneh. Vendar pa je zdaj bolj kot kdajkoli prej treba zagotoviti vsebinske, eh, vsebinska pogajanja, ki so potrebna za iskanje trajne rešitve me, za konflikt med Izraelci in Palestinci. Ključni elementi za uspešni rezultat so jasni parametri. Evropska unija je pripravljena delati z združenimi državami in drugimi mednarodnimi partnerji, vključno z kvartetom, skupnim ciljem eh, zagotoviti vsebin, ki mirni leta 2013. Evropska unija bo sodelovala z vsemi, ki so se pripravljeni prizadevati za mir, stabilnost in blaginjo. Arabska inicijativa še posebej ponuja regionalno podporo za doseganje tega cilja. Vse strani se morajo izogniti spodkopavanju zaupanja. Od eh, Beneške deklaracije iz leta 1980 je Evropska unija menila, da so naselbine nezakonite v skladu z mednarodnim pravom in predstavlja oviro za mir. Tako da ni nobeno presenečenje, da je v ponedeljek Evropska unija izrazila eh, svoje nezadovoljstvo in nasprotovanje izraelski odločitvi ki je bila sprejeta po sprejemu resolucije v Združenih narodov 29. novembra. Takrat so se odločili, da bodo razširili naselbine na Zahodnem bregu, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom. Še posebej pa so predstavili načrte za razvoj tako imenovanega območja E1. Načrt E1, če bo izveden, bo resno spodkopal možnosti za rešitev konflikta in ogrozil možnost palestinske države, ki bo lahko preživela ter Jeruzalema kot eh, bodoče prestolice dveh držav. Evropska unija je izjavila, da bo skrbno spremljala situacijo in njihove vplive ter se ustrezno odzivala. Z drugim besedami, Evropska unija nikoli ni bila bolj jasna, kot je bila ta ponedeljek. Izvajanje takšnih načrtov ne bi vplivalo samo na možnost nastanka palestinske države, hkrati bi vplivalo na odnose med Evropsko unijo in Izrael. V istem duhu je Evropska unija izrazila svojo zavezo, da zagotovi v skladu z mednarodnim pravom, da bodo vsi sporazume med Izraelom in Evropsko unijo izredno povedali, da se ne nanašajo na območja, ki jih je Izrael okupiral leta 1967. Prav tako smo ponovno poudarili naša prizadevanja za popolno izvajanje obstoječe evropske zakonodaje in bilateralnih dogovorov, ki se nanašajo na proizvode, ki prihajajo iz okupiranih območij. Evropska unija je prav tako pozvala Izrael, da se izogne kakršnim koli ukrepom, ki bodo spodkopavali finančno situacijo palestinskih oblasti. Pogodbene obveznosti v skladu z pariškim protokolom, kjer gre za popolno pravočasno predvidljiv, predvidljivo in eh, transparentno prenašanje davčnih in eh, carinskih eh, prihodkov je treba spoštovati. In končno Evropska unija palestinsko vodstvo bo pozvala, da konstruktivno uporabi svoj novi status državljani članice opazovalke in naj ne sprejema ukrepov, ki bi poglobili eh, pomanjkanje zaupanja in eh, nas odpeljali še bolj stran od eh, rešitev. Gospod in gospodje, pred tremi tedni smo na zadnje razpravljali o zadnjih napetostih med Gazo in Izraelom. Sledil naj prekinitev ognja isto noč. Ponedeljek je svet za zunanje zadeve ugotovil, kakšne so posledice eh, tega začasnega mira in poskušal ugotoviti, ali je stabilen. Doslej je to držalo. Ključnega pomena je, da se vsi deli tega dogovora o prekinitvi ognja spoštujejo. Evropska unija je pripravljena pomagati pri socialnem in ekonomskem razvoju gaze po drugi strani pa je vprašanje dihotapljanja orožja v gazo nekaj, s čimer se moramo takoj spopasti. Se upravičujem, da vas preginjam, imamo nekaj težav z tolmačenjem. Vsi jeziki očitno niso slišani. What is your language? No French. No French. No. Očitno ni bilo francoščine. It's works now, as I am informed, so excuse me, madam, but please continue. Soprečujem, ker sem vas prekinjal, lahko nadaljujete. E, samo malo, ampak tako, predvsej dolgo nisem imela prevoda, zadnjega dela nismo slišali. Okay. Uh, fully recognizing Israel's legitimate security needs. Seveda, povonoma priznavamo legitimne pravice Izraela po varnosti, pa vendar Evropska unija ponovno poziva k ne brezpogojno odpiranje prehodov za vstop komercialnega blaga in blaga pomoči iz Gaze in v Gazo. Izrazili smo pripravljenost, da uporabimo instrumente, ki jih imamo za pomoč eh, prizadevanjem, vključno z možno reaktivacijo na ustrezen način misije EU-BAMRAFA. Evropska unija je večkrat ponovila jasno eh, zavezo oziroma prizadevanje za varnost Izraela, kar zadeva ključne grožnje v regiji. Evropska unija nikoli ne bo nehala nasprotovati tistim, ki so se odločili in spodbujali terorizem in nasilje. Evropska unija je večkrat ponovila poziv k spravi znotraj Palestine združeno z Mahmodom Abbasom v skladu z načeli, ki jih je izrazil v svojem govoru 4. maja 2011 glede prihodnje palestinske države in pri doseganju rešitve dveh držav. Takšna sprava bi imela neposredni vpliv na situacijo v Gazi, ki ni vzdržna, dokler ostaja politično in ekonomsko ločena od Zahodnega brega. Zahvaljujem se vam za pozornost in se že veselim sprejema resolucije, ki jo bo Evropski parlament sprejel jutri. Hvala lepa. V imenu ELS začne razpravo gospod Gajer. Imate dve minuti in pol na voljo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Ugotavljamo, da trenutno v konfliktu na Bližnem shodu na obeh stranih eh, prejemajo inicijativo Sokoli v Evropski uniji. Temeljimo na osnovi mednarodnega dogovora dveh držav rešitev spora na Bližnjem vzhodu ni samo v interesu neposredno upletenih, temveč tudi v neposrednem interesu Evropske unije in zaradi tega ne smemo delovati samo reaktivno in eh, delovati samo deklaratorno. Vse, kar ogroža eh, mirovni proces, moramo omeniti, tukaj gre eh, tudi za izjave Mašala iz Hamasa, ki še naprej noče priznavati Izraela pa izraelskega obstreljevanja v Gazi. Seveda, brezmeno podpiramo pravico Izraela do lasne eh, države, vendar pa je boleče, kako izraelska eh, vlada vedno znova kaže, da so jim mednarodne zaveze. Eh, nepomembne in da ne prispeva k nadaljo mirovnega procesa. Širjenje naselbin ovira ta mirovni proces. Vse te naselbine so nezakonite in to je naše stališče. Zato zahtevamo takojšno in trajno prekinitev gradnje naselbin. Jasno moram pokazati, kje je naše stališče. Zahvaljujem se tudi eh, predsedstvu sveta, tudi kar zadeva izjavo o zadrževanju prihodkov od carin in davkom. Jasno moram povedati, kaj pričakujemo od obe strani, tudi od izraelske strani in dokdaj. In katere ukrepe bomo bomo sprejeli, če se to ne bo zgodilo. Izraelska vlada se mora vprašati, zakaj je samo še ena evropska država glasovala proti eh, spremembi statusa Palestine v Združenih narodov. Evropska unija se tukaj ni spremenila. Prav tako moramo bolj skrbno paziti na to, da ne bomo imeli nekih napredkov v teh eh, naselbinah. Šola v Arielu ne more eh, koristiti privilegijev iz dogovorov med Evropsko unijo in Izraelom na področju raziskav. To so zadeve, ki jih moramo konkretno upoštevati in ki jih bo Izrael, upajmo, pravočasno tudi razumev. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Galer. Ste pripravljeni odgovoriti na vprašanje v postopku z modrim kartonom? Gospod Murphy, izvolite. Lahko vprašam poslanca, ali je glasoval za eh, izboljšanje trgovinskih odnosov za Izraelino, ko je šlo za sporazum AKA. Se vam zdi, da so besede kritike dovolj ali pa bi morali resnično končno nekaj narediti? kar zadeva Akom, ja, nisem, se mi ni zdelo, da gre za neko nadgradnjo, ampak za nadaljevanje tega, kar je že bilo sprijeto in tukaj sem glasoval za. Parlament ni izvršno oblast, pozivam svet, komisijo in države članice, da eh, delujejo tako, kot sem dejal, da določijo merila, roke, da podajo konkretne zahteve in če se nič ne bo zgodilo, potem bomo ustrezno odreagirali, pa naj se ne odzove Izrael ali palestinci. Mislim, da ne vidimo več eh, Izraela v eh, pravi podobi, kar me zelo žalosti. Hvala lepa. V imenu socialistov naslednja govornica gospa Ana Gomes. Razširitev na Selebin, na Zahodnem bregu, krši mednarodno pravo, da so naj bi zgradili 3000 novih eh, bivališč, da bi blokirali Zahodni breg. In to je poraza Izrael, ki si ga je sam eh, zagotovijo, kako lahko zagotovimo nadaljevanje pogovorov. To je namreč edina pot, da zagotovimo trajno varnost, tudi omogočimo izgradno palestinske države, ki bo zmožna preživeti. Gre za to, da se mora Evropska unija neposredno odzvati na nezakonito politiko okupacije in eh, širjenja naselbin in mora prenehati sodelovati z Izraelom v določenih zadevah. Tudi zadrževanje prihodkov iz carin in eh, davkov eh, strani Izraela ni spremljivo. Kar zadeva Hamas, pa mora Evropska unija povedati, da je Izrael država in tega dejstva ne moremo preprosto ignorirati te zahteve iz Gaze niso sprejemljive in tudi ne prispevajo k miru in tudi niso v interesu palestincev, ki si želi novo državo poleg Izraela. Hvala lepa v imenu Alde, ima besedo Najc Ojterbrg. Gospa ministrija, gospod predsednik, komisija. Poslanke in poslanci, ko smo pripravljali današnjo resolucijo, še nismo vedeli, kakšni bodo sklepi sveta, ki je bil v eh, ponedeljek. Če primerjate izhodično besedilo in besedilo sklepov sveta, boste ugotovili eh, velike paralele. V pristopu seveda močno obžalujemo izjave izraelske vlade glede izgradnje 3000 novih eh, bivališč eh, in nadaljne širitve na območju E1. Če bodo ti načrti kdaj realizirani, bo to preprečilo spostavitev, teritorijalno spostavitev palestinske države. Tudi zadrževanje carin in eh, davkov je najplačna odločitev, ampak Vse to se je zgodilo po sprejemu odločitev na generalni skupščini Združenih narodov. In s to izjavo izraelska vlada spodkopava legitimnost eh, Mahmuda Abasa. In eh, takšno spodkopavanje njegove avtoritete lahko samo okrepi status Hamasa, ki je v pomnenju Izraela, kar je lahko strani Izraela samo paradoksalno pozdravljamo sklepe eh, sveta ministrov. In pripričana sem, da bo visoka predstavnica svojo ekipo oziroma da je odigrala pomembno vlogo. Vendar pa moramo odigrati pomembno vlogo tudi po teh sklepih. Ne smemo pozabiti, da je te sklepe potrdil svet eh, soglasno. Torej vseh 27 držav članice potrdilo te sklepe. In izraelska vlada bi morala o tem razmisliti kot bi tudi morala temeljito proučiti svoj sklep, da intervenira v Generalni skupščini Združenih narodov. Bistveno je, kot je povedal kolega Galer, da je samo ena država članica Evropske unije glasovala proti na tej Generalni skupščini. Drugi so glasovali za ali pa so vzdržali. Če bo izraelska vlada še naprej delovala ta način, se bo popolnoma izolirala in to bo zelo žalostno zaradi tega, ker se bo možnost iskanja trajne rešitve še zmanjšala. Hvala. Hvala lepa v imenu zelenih. Gospa Brantner, minuta in pol. Hvala. Gospa ministrica razširitev na Serbin na Zahodnem bregu, vključno na coni E1, je nesprejemljivo, ker zavira palestinsko državo. Rada pa bi omenila še nekaj, kar se je zgodilo včeraj zjutraj. Izraelska vojska je napadla uradnike treh eh, palestinskih organizacij, Združenje žensk, palestinsko mrežo nevladnih organizacij in še eno nevladno organizacijo. Vse tri so podprte strani evropskih, evropskih ustanov in to ne predstavlja le grožnjo meru v regiji, ampak je jasna kršitev mednarodnega prava in bo škodilo uveljavljanje človekovih pravic v obeh državah. Evropska unija širi svoje sodelovanje z Izraelom, To je bilo sklenjeno julija na zadnjem vrhu, kjer je bilo razširjeno kar dodanih kar 60 novih dejavnosti. Zahtevam, da se zamrzne vsako novo področje sodelovanja kot signal izraelski vladi, da Evropska unija ne sprejema kršitev Izraela um, dogovorov treba je poslati močen signal Izraelu, da pri Evropski uniji besedem sledijo dejanja. Evropska unija mora biti bolj odločna in bolj jasna, tudi v zvezi z naselbenami. To ni proti Izraelu, to je odziv na politiko trenutno vlade, na trenutne odločitve vlade. Hvala. Hvala. V imenu. EKR, gospod Charles Tenok. Hvala. Pa razumem palestinske frustracije in odziv na varnostnem svetu je izval tudi nove frustracije. Videli smo tudi kršitve oslovskih mirovne pogodbe iz leta 1993. Eh, te širitve, ki jih izvaja Izrael, overajo mer in tudi najnovejše izjave Izraela niso pozitivne. Treba pa je povedati, da je tudi koridor E1 v fazi načrtovanja in vlada ni napovedala gradbenih del. Prav tako pa naj bi tudi palestinske organizacije plačevale tudi določen denar eh, podjetjem v Izraelu. Torej, zahtevamo, pozivamo izraelsko vlado in pa palestinsko vlado naj bodo pogumne in pametne in se vrnejo za pogajalske mize. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine EFD Gospod Provera. Hvala, gospod predsedujoči. Spomnite se, da v sporozumih iz Osla vsi spori, tudi tisti, ki zadevajo naselbine, bi jih bilo treba reševati z neposrednimi pogajanji med stranmi. Vprašanje naselbin ni edinaj razlog eh, konflikta. Napadi proti Izraelu so se začeli pred več kot 50 leti, ravno v um,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 Ravno tako se ne priznava, da ne gre samo za teritorijalni problem, ampak za problem legitimnosti in če tega ne bomo storili, ne bomo nikoli dosegli miru. Kar zadeva ozemlja, bi bilo zelo zanimivo organizirati zaslišanje, da bi prisluhnili pravnikom in strokovnjakom obeh strani in prisluhnili različnim mnenjem. Tako bi dobili več informacij o pravnem in zgodovinskem ozadju, ki je za tem vprašanjem med palestinci in izraelci. Hvala lepa. V imenu skupine GUE NGL, gospod Lehijadik, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa ministrica palestinska vlada in Mahmud Abah se opirajo na instrumente mednarodnega prava in diplomacije. Izraelska vlada pa ponovno uporablja nasilo in pa kršitve človekovih pravic. Naše institucije tega ne smejo več sprejeti, da vlada in država, s katero imamo eh, sporazum o pridružitve, namreč Izrael, enostransko sklene represivne okrepe proti večinskemu sklepu um, Združenih narodov iz leta 2012, ko je bila Palestina sprejeta kot um, država opazovalka. Gre za uporabo mednarodnega prava, moramo se izreči proti odločitvi Izraela in pa namreč, da bi se um, zasegli davki palestinskega prebivalstva. Preprečiti moramo tudi razširitev naselbin in doseči, da se vrne uh, zauzeta dežela. Poseben problem je v coni E1. To je uh, to, da bi se ustvarila palestinska država, postala skoraj nemogoče. In to je kršitev proti odločitvi. Um, Varnostnega sveta Združenih narodov. Izraelska država si tu nalaga krivdo, tu prihaja do hude kršitve proti podpisu Izraela in pa Ženevske konvencije iz leta 1951, kjer je eh, nedvoumno prepovedano, da bi na vojaško pridobljenih eh, ozemljih se eh, zidala naselja. V konvenciji piše, da da okupacijske sile ne sme graditi naselbi na, na ozemlju, ki ga je zasegla. In to je Izrael podpisal in moramo poskrbeti, da bo to spoštoval. To je stališče naše politične skupine GUE NGL, zato smo tudi podprli skupno resolucijo, kjer jasno pravimo, da gre za pravico in pravičnost proti nasilju in uh, samovolji. Hvala lepa, gospod Pötering. Gospod predsedujoči, gospa predstavnica predsedstva, gospe in gospodje, mer na Bližnjem vzhodu je strateškega pomena za svet in za kulture in to more biti prioriteta naše evropske politike. Izrael ima pravico živeti v varnosti in Zvezdna republika Nemčija pravi, da da je varnost v Izraelu tudi eh, nekaj, za kar se zauzema Nemčija in temu se pridružujem, zato moramo obsoditi, kar je povedal vodja Hamasa, da ne priznava Izraela. To je ena plat. Druga plat pa je, da ima Palestina tudi pravico živeti v varnih mejah. In zato je zaskrbljujoče, če Izrael uresničuje svoje namene, da bo zgradil 3000 eh, enot za naselitev. Vzel si bo nekaj, kar mu ne pripada, utemelitev pa je nenavadna. Utemeljujo to z eh, kaznjo, kajti zato, ker je Palestina želela, da jo Združeni narodi priznajo in so jo tam tudi potrdili kot državo opazovalko. Če bo Izrael ukrepal, kot je napovedal, potem je to tudi. Um, oporekanje veliki večini držav eh, Združenih narodov. Če bodo gradili veliko nasilje, potem rešitev dveh držav ne bi bilo več možno in Izrael bi s takšno politiko izbralo usodno pot. Kot prijatelji Izraela moramo našim prijateljem v Izraelu povedati, kaj se nam zdi, da je resnica. Prijateljstvo ni v tem, da nekomu polagaš usta, besede v usta, ampak da jim rečeš, če si mnenja, da gredo po napačni poti, potem je treba prijateljstvo prijatelju to tudi povedati. Mednarodna skupnost ne sme dopustiti, da bi, drž da bi rešitev dveh držav bila onemogočena zaradi gradnje naselbin in moramo tudi zavrniti, če predsednik Abbas in pa pre predsednik vlade Fajat, če se jim oporeka in kdor pozna te dve osebnosti, ve, da sta to osebnosti, ki želita mer in zahvaljujem se zonanjim ministrom, da so tudi vlogo predsednika Abasa pred palestinskimi območji. Eh, izredno priznali v izjavi. Zahtevamo premirje med Hamasom in Fatahom, to je pomembno zato, da bo lahko prišlo do rešitve dveh držav. In zahtevamo oziroma pozivamo Izrael in Palestino, da gresta po poti pogajanj. Mi eh, se zauzemamo za dostojanstvo ljudi v Izrael in se zauzemamo za dostojanstvo ljudi v Palestini in da je mer možen kaže, Evropska, kaže Nobelova nagrada za mir, ki je bila podeljena Evropske uniji in če je volja eh, prisotna v Izraelu, potem je možen tudi mir tam in to moramo podpreti. Hvala lepa. Gospa Kostelo, minuto in pol. Gospod predsedujoči, prejšnji mesec smo razpravljali o situaciji v Gazi in smo si tudi odahnili, ko smo slišali, da je prišlo do premjera. Podpiramo status Palestine kot opazovalke v Združenih narodih. In uh, upali smo, da bo to vodilo do nadaljnih uh, eh, mirovnih pogovor, ampak izraelski izjava, da bodo razširili naselbene na Zahodnem bregu, pa predstavljajo hudo overo tem pogajanjem in zato je treba to obsoditi. Ta načrt bo onemogočil rešitev dveh držav. Poleg tega pa zadrževanje eh, davkov, ki eh, pripadajo palestinskim oblastem, tudi ni spremljivo. Jasno je, kaj je potrebujemo. Tako je treba prekiniti s širjenjem naselbin. Treba je v celoti izvesti vse, kar je bilo dogovorjeno v premerju in treba je ponovno obnovitvi pogajanja med Izraelom in Palestino. Pozdravljam da v sklepih sveta pozivamo k pogumnim korakom k miru in tudi Evropska unija mora biti pripravljena sprejeti te drzne in konkretne dejanja. In moramo se opreti kršitvam mednarodnemu pravu, drugače bodo naše resolucije samo zavržene. Eh, močne besede potrebujejo tudi močna dejanja. Uh, Hvala. Modro kartico ste prijeli, ste pripravljeni odgovoriti. Gospa Sinclair. You, uh, I... Hvala. Čestitam kolegici za njen govor, ki je zelo močen in ima močno vsebino. Govori po mirovnem procesu. Ali se ne strinjate z menoj, da je ena od glavnih ovir to, da Hamas ne želi priznati države Izrael in to sploh niste omenili. In to je res prvi korak do mera in rešitve dveh držav v tej zadevi. Torej, vas vabim, da pozovete tudi Hamas, da prizna državo Izrael. Hvala in zahvaljujem se kolegici za vprašanje. Vedno sem podpirala evropsko stališče oziroma stališče Evropske unije v zvezi z pravico palestincev do lastne države. Hkrati pa mora seveda tudi Izrael imeti pravico živeti uh, varno in svobodno znotraj svojih meja. In tudi pozivam, da se to upošteva v tem. Uh, postopku sprave in da se bo to upoštevalo tudi v pogovorih z Izraelom o miru, brez kakršnih kolih predpogojev. Eh, Hvala. Gospa Oken, ena minuta. Hvala lepa. Nekaj treba danes izredno povdariti tudi do sveta, namreč storite nekaj. V tretji točki te zelo dobre izjave od ponedeljka piše, da je treba ustrezno okrebat, okrepati. Torej, veliko besed smo spisali, nič pa se ne zgodi in uh, vidimo, da je izraelski vladi popolnoma vseeno, kaj počne in pravi Evropska unija. Zunani minister je včeraj rekel, da to, kar počne Evropska unija, da to lahko primerjamo s holokaustom, oprostite, ampak eh, če kritiziramo Hamas, potem nam mora biti tudi jasno, da naši partnerji so sedaj prekoračili vse meje in. in ne morem vsega našteti, kaj vse groznega je bilo storjeno, ampak moramo narediti korak dlje, dejanja morajo slediti besedam, drugače bo vse skupaj spodleteli. Izraelski prijatelji nas prosijo, naj ukrepamo, veliko ljudi v Izraelu ve, da je sedaj možnost, da nekaj storimo in eh, v nekaj mesecih pa grozi, da bomo vse skupaj izgubili. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Van Orden. Gospod Hvala lepa. Izjava Izraela je seveda zelo obžadljiva, ampak to ni bil nepričakovan odziv um, enostranske odločitve eh, Palestin, eh, tudi v Združenih narodov in to je seveda tudi nasprotovalo eh, oslovski resoluciji. Številni so izražili našo globoko zaskrbljeno in pa frustracijo. Zato, ker so Izraelci se odzvali kot so se. Vemo, da je varnostna situacija in pa nedavni pritiski zaradi volitev so vodili do dejanj in izjav, ki ne bi vodili do tega v drugačni situaciji. Mene pa skrbi, da izjava Izraelca odvrača pozornost od pravega problema v regiji, kjer je Gaza nekoleglo terorizma in ki palestinci so razdeljeni. Eh, Hamas trenutno nima besede v, eh, oziroma Abbas nima besede v Gazi in tudi ni vključen v pogajanja. Hamas prodera na zahodni breg in Hamas je tudi prevzel oblast v Egiptu. Bomo sedaj začeli razmišljati o rešitvi treh držav. In eh, opomnil bi še na grožnjo glede Irana. Pametno bi bilo storiti, morda res ukrepati realistično, torej pri palestincih. Pet milijard smo vložili pomoči in zanima me, kaj se bo vrnilo. Morajo se vrniti na po, za pogajalsko mizo in treba jih spodbuditi, da to naredijo. Hvala. Uh, Hvala lepa govorili ste skoraj dve minuti, pa še vedno boste imeli možnost pregovoriti, kaj ti gospa Okan je dvignila modri kartonček. Ste pripravljeni odgovoriti? Izvoli. Gospod Van Orden, nisem verjela v šesom. Ste pravkar rekli, da bi moral ta parlament obsoditi poziv Združenih narodov ali ne bi smeli podpreti Eh, vladavine prava, ki je najbolj spoštovana v tem, na tem svetu, ali naj to Evropski parlament obsodi. No, veliko drugega slišim v tem parlamentu, gospod predsedujoči. Sveda v tem primeru je bilo palestinsko dejanje provokativno, politično provokativno in ni pomagalo zadevi. In dejansko gre to v nasprotju z dogovori z eh, Osla. Kako to pomaga? Torej, vrniti se moramo na zapogajalsko mizo in moramo izvajati pritisk na palestince, da bodo naredili točno to, o, kar slišimo tu, pa gre v popolnoma drugo smer. Hvala. Naslednja je gospa Anderson, ena minuta. Hvala lepa odločitev vlade, da razširi nezakonite naselbine na Zahodnem bregu, je napad na palestinski narod po nedavnem uspehu pri Združenih narodih. To gre za agresivno dejanje ki kaže na nespoštovanje vlade do odločitev mednarodnih organizacij in to velja obsoditi. Tudi kar se tiče zadržitve milijona evrov davkov, to samo moti mirovna pogajanja in ogroža krhko stabilnost v regiji. Prava rešitev krize bo išla lahko le iz medsebojnega spoštovanja. Odnosi Evropske unije za Izraela morajo biti pogojni samo, če bo Izrael upošteval mednarodne zakone. Zato pozivam svet in komisijo naj zamrzne vse odnose, dokler ne bo uh, prišlo do uh, izboljšanja odnosov. Hvala. Hvala lepa. Gospod Šiveč. Najlepša hvala. Ni mi všeč to, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu, ni mi všeč unilateralna politika, ampak naselbine so del politike, ki je vedno bolj prisotna, unilateralna politika se strani Izraelcev in tudi palestincev. Uporabljajo te možnosti v Izraelu, čeprav gre za nezakonite instrumente. Sam sem bil nedavno tam in prišlo je do alarma proti raketam in imeli smo samo 30 sekund za beg. Mama, ki ima tri otroke, mora, se mora odločiti, katerega bo vzela uh, s seboj, katerega bo rešila. In torej te naselbine moramo obžalovati, vendar pa moramo se zavedati, da sta dve strani v tem konfliktu in moramo vedeti torej, kaj obsojamo. In če ne bo situacije, kjer je dialog, potem ne bomo imeli napredka. Nimamo mirovnega več postopka. Zakaj? Zaradi tega, ker Izrael ogrožajo konkretni napadi. Najlepša hvala. Naslednji govorec je je gospa Muniz. Najlepša hvala. Gospod predsednik, moram čestitati svetu za zaključke in uh, za pogumne zaključke, kar zadeva Izrael in naselbine in načrt o dveh državah. Te naselbine um, onemogočajo uh, Eh, enotnost in vzpostavitev enotne palestinske države. Obsojamo tudi naselbine na območju C, kjer so ogroženi evropski načrti za infrastrukturo, zlasti za sončno energijo, ki so temeljnega pomena za razvoj palestincev. Kar pa zadeva evropsko pomoč, bi bilo treba uh, seveda več pomagati. Uh, zunanje, služba za zunanje delovanje Evropske unije in vsi sporazumi med EU in Izraelom morajo jasno kazati in odločno povedati, da ne sme da, da ne sme ne sme biti, eh, priti do eh, države znotraj mej iz leta 67. Eh, svet noče žrtovati Izraela. Hvala, dragi kolegi. Izraelska vlada je odgovorila, da glede na zaradi glasovanja v OZN namerava razširiti svoje naselbine, kar pomeni, da, nima, da ne spoštu, spoštuje eh, temeljnih pravic. In tukaj gre za jasno kršitev človekovih pravic in nov načrt naselben bi lahko Palestince odrezalo od Jeruzalema in ne bi več mogli imeti enotne države. Moramo vedeti, da 49. Eh, člen Ženevske eh, konvencije prepoveduje, da bi eh, civilna, civilno prebivalstvo bilo vključeno v konflikte na ozemlju, ki jih druga država okupira. Vsi sporazumi EU z Izraelom morajo biti izrečno kazati, da jih ni mogoče uporabljati na teritorijih iz leta 67 na zahodni, uh, zahodnem bregu Gaza in Gazi in Jeruzalemu. Naslednji govorici gospod Koferati. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Želel sem povedati, da sem bil znova presenečen zaradi značaja razprave, današnje razprave in zadnjih razprav, ki smo jih imeli v parlamentu o temah, ki zadevajo odnose med Izraelom in Palestino. Mi smo za mir. Vedno smo izredno povedali, kakšni so naši cilji in vedno smo zelo spoštovali izraelsko državo vemo, koliko krat je bila napadena, je bila predmet nasilnih aktov kot država in tudi kot državljani. Vendar spričo dejanj, ki vzpostavljajo pod vprašaj odnose mm, in ki oddaljujejo mirovni proces, tukaj moramo biti jasni, moramo obsoditi ta dejanja. In bojazen ali kakšno oklevenje ne bodo nikakor pomagale k mirovnemu procesu. Najlepša hvala. Gospod Miranda, gospa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čestitam Palestini za nov mednarodni status. Spričo tega, tega priznanja Izrael je sprejel povečanje števila naselbin za to, da bo znova um, izsiljeval mednarodno skupnost. Te naselbine so nezakonite in so nemoralne um, checkpointi, kontrole, um, apartheid, uh, četrti, ki, se, ki so izbrišeni iz zemljevidov, zaprte ceste, prepovedane ceste zaradi varnosti prebivalcev naselbi. In vedno gre za to, za varnost. Izrael je znova presegal vse meje. Varnost, gospe in gospodje, ne more biti izgovor za mir.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 to, da Evropska unija se je vzdržala pri glasovanju, kaže na, klaže na impa, imperialno politiko in znova Izrael intensificira svoje nasilje z novimi 3000 stanovanji in želi znova uh, pridobiti zemljo in skrat, skrajni čas je, da izražamo svojo solidarnost z palestanci za neodvisno Palestino znotraj mej iz leta 67. Jeruzalem pa naj bo glavno mesto. Moramo ustaviti nove stanovanje, stanovanje na jugu Libanona in drugot. Eh, Izraelci bi morali oditi iz okupiranih ozemlji in moramo si prizadevati za osvoboditev vseh palestincev in vseh beguncev, tako kot od nas to zahteva OZN. Najlepša hvala. Gospod Weigel. Moram reči, da verjetno takšne razprave niso primern čas niti primerno mesto za neke vrste osebno osebno izjavo in jaz bi vendarle rad dal takšno izjavo v tej razpravi namreč jaz sem nekajkrat bil v zadnjem času v izraelu in vedno sem pri sebi kultiviral svoje bazično izhodišče da želim biti prijatelj ene in druge strani da želim biti nekdo ki mogoče lahko tudi posreduje kakšne znake dobre volje eni in drugi strani. zdi se mi da je temeljni problem eh, izraelsko palestinskega odnosa to pomanjkanje dialoga pomanjkanje interakcije ljudi dobre volje v politiki. ona funkcionira ta odnos funkcionira na nivoju civilne družbe so krasni ljudje ki se med sabo razumejo ki lahko nekoč ustvarijo tisto vizijo ki jo je opisal amos oz v svoji knjigi da bi se izraelec žid in palestinec lahko usedla skupaj in popila kavo. to je enostavna perspektiva. mislim da je temeljni defekt izraelske politike to da noče dati prednost da noče popustiti tistim ki želijo pogledati v bodočnost ki želijo videti svojo bodočnost ki jim ni mar samo jutri ampak hočejo živeti v miru tudi pojutrišnjem. takšne vizije pa trenutno v izraelski politiki ni. Köszönöm szépen. Landsbergis úré a szó. Lépse hvala, gospod Landsbergis. Prezident, ön, uh, following. Gospod predsedujoči, že leta sledim tragičnim dogodkom, pa tudi razpravi politikov, razpravi iz distance. Iz... In veliko krat so abstraktne formule in formulacije uporabljene me skrbijo. Želim vprašati, ko toliko govorimo o Palestini in o palestincih, o kateri Palestini sploh govorimo in o katerih palestincih govorimo. Vsaj geografsko gledano sta tukaj dve Palestini z dvema vodilnima sili, silama ali osebnostima, ki jih, ki jih predstavljata, če sta seveda legitimno izvoljeni za to, da predstavljata palestince. In kdo predstavlja palestinske begunce? Morda bi se morali usesti za mizo in, in oceniti situacijo, ne pa se igrati z besedami. Palestina je priznana, Palestina Gordol, katera Palestina? Hamasova Palestina, Abasova Palestina ali je ali Hamas priznava Abasa kot uh, zakonitega predsednika? To moramo, na to moramo pogledati v pravi luči. Köszönöm szépen Eh, most Murphy urat illeti a szó. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Murphy. Thank you, Najlepša hvala, gospod predsednik. Predsed, predstavnik, visoke predstavnice nam je povedal, da sporočilo EU še nikoli ni bilo tako jasno. Pa pogledajmo, kakšno je sporočilo večine tega uh, parlamenta in sveta. Pred dvema mesecema je parlament. Uh, glasoval, da je treba nadgraditi odnose z uh, Eh, Izraelom. Jutri pa bo v resoluciji kritiziral uh, Izrael. Jasno sporočilo se mi zdi vedno enako. Izraelskemu uh, vladi kritiziramo vas, ampak nikoli ne bomo nič storili proti vam. Uh, ni dovolj, to ni dovolj. Tri, takoj bi morali uh, ukiniti in prekiniti vse sporazume z Izraelom. Kar zadeva uh, vzhodni Jeruzalem, tukaj če bodo to zasedli, potem ne bo nikoli palestinske države. Vidite, kakšna je um, rešitev dveh držav z um, popravilih kapitalizma in imperializma. To ne pomeni dveh držav. To pomeni samo nove boji um, in, in novo intifado in ki se uh, trudi, da bi uh, porazil desno krilo Izraelcev. In samo tako bomo lahko končali zatiranje in imeli neko socialno, uh, socialno um, Palestino, ki bo imela za glavno mesto uh, Jeruzalem. Hvala. Urija su. Sedaj pa naslednji govorec. Danes smo veliko slišali, vendar pa že od samega začetka Države Izrael se vedno sooča s terorizmom in vojno. Vojne pa Izrael ni nikoli sam iskal in danes Hamas, eh, tako v Gazi kot tudi na Zahodnem bregu, je, eh, je žrtev terorizma. To pa ni dobro za palestince. Ampak kaj lahko Izrael stori? Lahko samo reagira. Mislim, da nove naselbine niso prav, pravi odgovor, pravi odziv ampak kar bi mi bi pa morali Hamasu povedati, da je treba, da mora ustaviti teroristične akcije in da se more skupaj usesti za mizo. To bi morali povedati. Takoj morajo ustaviti terorizem. Thank you very much. Najlepša hvala. Gospod Savella. Gospa Savella. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj vse opomnim, da nove naselbine niso zgrajene na novi zemlji. O tem smo se že prej pogovarjali. Ampak na teritorijih, za kateri so se dogovorili v času, pred, uh, v času predsednika Clintona, torej to ni nič novega. In naj parlamentu povem, da bi se morali z Izraelom pogovarjati mirno. Izrael s to gesto želi palestincem povedati, da, da bi dialog moral potekati in Orheju bi povedala, da bi nas moral bolj skrbeti bitke med Fatahom in Hamasom tako bi razumeli, zakaj se Izrael tako odziva. Izrael želi povedati, da je dialog še vedno živ in da se mora nadaljevati. Gospod Migalski. Dziękuję panie przewodniczący za tę możliwość. Najlepsza chwała, gospod predsedujoči, da ste mi dali možnost, da se oglasim. Povedati moram, da gospod Murphy, ki sedaj odhaja, me je uh, eh, provociral. Poznam gospoda Murphyja, ki si zelo prizadeva za vprašanja, ki zadevajo Kazahstan in sam zelo cenim njegovo dejavnost, čeprav se ne strinjam za njegovo ideologijo. Vem pa, da je aktiven pri uh, človekovih pravicah in tako dalje. In sprašujem, sprašujem pa se, zakaj Evropska levica je tako proti Izraelu. Gre za pojav, ki je že dolgo prisoten v Evropi in več proti Izraelcev in proti judov je med levico. Zakaj bi sedaj um, obtoževali edini, edino demokratično državo na Bližnjem vzhodu za vse zlo. Mislim, da se zaradi levice eh, krivda ne porazdeljuje dobro. Gospod Brok. Brez mikrofona ne bo šlo. Gospod Budilec, eh, samo izjave iz eh, skrajne leve. Jasno je da potrebujemo rešitev dveh držav v okviru meja 67, to je dogovor, ki smo dosegli, radi bi pomagali, da bo Izrael varna država in Palestina država, ki bo lahko preživela. In seveda se mora Evropska unija tukaj udeležiti. Ampak če zahtevam, da je socialistična Palestina edina rešitev, ko, Hamas, ko je Hamas še prejšnji teden zahteval, da je treba eh, odstraniti Izrael z obliščja te zemlje, je to vaš socializem, da naj bi izkorenili, uničili, pobili cele nacije. Kako naj ti ljudje živijo skupaj? Prosim, da končno nehate z vašim komunističnim sovraštvom proti vsemu eh, drugemu to je kršenje človekovih pravic z, z levice, eh, kar je enakovredno kršenje človekovih pravic, ki prihaja z desnice. Order, yes. Postopkovno vprašanje. Ampak mora biti res postopkovno vprašanje. Tukaj smo izgubili nadzor, pozabljamo na realnost, na realnost, ki jo doživljajo, vsakodnevno doživljajo palestinci. Napadi Izraela in genocid nad palestinci je dejstvo. Naše stališče je jasno. Na Bližnjem vzhodu oba naroda lahko preživita in živita drug ob drugem kot neodvisni državi. Ustaviti moramo, nehati moramo s populistično propagando. Prosim, zaključite, pravi predsedujoči. Dragi kolegi, doslej je bila razprava je zadevala temo in mislim, da smo prišli do konca. Prosim svet, da povzame razpravo podpornike torej in kritične pripombe. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da zaključki sveta za zunanje zadeve prejšnji ponedeljek so jasni in trdni in zelo nedvoumni. Vzeti skupaj z sklepi iz maja 2012. Torej mislim, da skupaj pošiljamo eh, močno sporočilo vsem akterjem v regiji glede stališča Evropske unije o resoluciji o rešitvi konflikta med Izraelci in Palestinci. Zato ne bom ponovila, kakšno je stališče EU, jasno je in je zapisano v sklepih, ki sem jih pravkar omenila. In v interesu Evropske unije je podpirati mir in demokracijo v celotni regiji. Strateška prioriteta je um, zaključiti in videti konec tega dolgega in tragičnega konflikta, ki bo še naprej spodkopaval mir in varnost vzdolž južnih meja EU, dokler, vse dokler bo ne razrešen. Ne bo trajnega miru, dokler palestinske želje do lastni državi in suverenosti in želje Izraela po varnosti Torej, dokler vse te želje ne bodo izpolnjene s pomočjo um, miru, ki bo temeljil na rešitvi dveh držav. Evropska unija poziva, znova poziva, tako kot je pozvala 29. novembra eh, uh, premijeja Netanjahuja in predsednika Abasa, da si prizadevata za rešitev izraelsko-palestinskega konflikta z novim ciljem. Oba sta v preteklosti iz, pri, pokazala svojo pripravljenost, da začne ta znova uh, neposredna pogajanja brez, predpo, brez nekih predpogojev. Pozivamo jo, da to storita in tudi mi si bomo prizadevali in sodelovali z obema od njim, e, z obema uh, Evrop, eh, torej, Združene države z kvartetom in z drugimi v regiji, tako da bo prišlo do trajne rešitve. Hvala. Najlepša hvala. Vse stranke so predlagale svojo izjavo ki bo, o kateri se bo glasovalo jutri. Sedaj smo zaključili z to razpravo. Jutri ob 12. bo potekalo glasovanje. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava podpredsednice Komisije visoke predstavnice Unije za zunanje.